razpolago ali kdo tem besedilom in zapisniku nasprotuje. Ne, s tem je zapisnik sprijet. Po četrtem členu poslovnika parlament ugotavlja, da je mandat